17. april od 9. in na to od 3. naprej. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta, tam pa bo objavljen tudi zapisnik. Hvala. Lahko noč.